Torej, dragi kolegi, začnimo. Če tudi imajo številni kolegi težave prispeti v Bruselj. Vsi imajo iste težave, oziroma tudi jaz sem imela iste težave. Včeraj zvečer sem nameravala priti, pa sem prispela ravno ob 15. Eh, uri. Sedaj pa k sprejju tednevnega reda. Eh, in eh, sicer eh, bo prišlo do spremembe dnevnega reda. IPAS 3 bo točka, ki bo na vrsti kot 15. točka dnevnega reda. Ali kdo temu nasprotuje? Kolega manjka, ne nasprotuje. Dobro. Najlepša hvala. Drugič, odločitve koordinatorjev iz. 13. septembra so v vaših dosjejih, če ne bo nobenih pripomp, veljajo za sprejete. Dobro, potem pa sprejetje zapisnika seje 28. junija 2018. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem pa Lahko kar prejdemo k spostavitvi programa Carina na, za sodelovanje na področju carine. Kolega Štefanec je tukaj, kolikor vidim. Hvala lepa. Olajšali ste mi delo in dajem vam besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gre za vzpostavitev programa Carina za sodelovanje na področju carine. Gre za sodelovanje med državami članicami, kajti trenutno imamo 17 različnih informacijskih sistemov v različnih državah članicah. In eh, če želimo vzpostaviti ta program po letu 2020, eh, moramo poskrbeti za zaščito finančnih interesov Evropske unije, pa tudi držav članic. Celoten eh, znesek je 950 milijonov evrov od leta 2021. In to je predvsem namenjeno za vzpostavitev eh, informacijskih eh, zmogljivosti. Seveda mora, mora biti ta eh, program usklajen z akcijskimi programi Evropske unije. Eh, in je primerljiv s programom Fiskalis, eh, programom za boj proti goljufijam, programom za notranji trg in tudi programom digitalne Evrope, programom Povežimo Evropo eh, in eh, pa s programom eh, za lastna sredstva. Torej mislim, da je predlog komisije dobra osnova in zato ga tudi podpiram. Um. Najlepša hvala. Ajda, ti si poročevalka v senci. Ja, hvala lepa samo dve pripombi. Podpiramo predlog Evropske komisije, podpiramo tudi to, kar je povedal poročevalec. Ali še kdo uh, želi kaj dodati? Kolega Ali, je še na seznamu, kaj pa druge skupine? Ne? Ne, če želite še kaj povedati, izvolite. Ne, dobro. Rok za vložitev predlogov sprememb je 3. oktober do 12. ure. In glasovanje v odboru za proračun bo potekalo 5. novembra. Dobro. Ne vidim kolegov za prihodnje dve mnenje in zaradi tega bom eh, morda najprej spregovorila o nepremičninski politiki. Tako bomo vsaj kaj storili. Prešla bom v nemščino, torej gre za nekoliko zapleteno situacijo. Parlament eh, je kupil hišo Žana Moneja v Bazošu in sicer eh, leta 2018, januarja, in v odboru za proračun smo se o tej stavbi že pogovarjali in takrat smo od parlamenta zahtevali, da eh, zgradbo v večji meri eh, uporablja v konferenčne namene, kar je nekoliko težavno eh, zaradi tega kako je zasnovana eh, ta stavba in zaradi tega, ker na tem mestu pravzaprav ni možnosti za namestitev. Leta 2016 je eh, bila zaključena gradnja konferenčnega eh, centra, leta 2017 je parlament obravnaval nakup sosednega zemlišča, kajte če želimo to hišo uporabljati kot eh, konferenčno središče, potem potrebujemo tudi sosedno zemljišče. Eh, 260 tisoč evrov eh, bi to zemljišče stalo. In primerljiva cena podobnega zemljišča je nekje med 198 tisoč do 210 tisoč evrov. Eh, notarski stroški se mi zdijo trenutno nekoliko visoki in mislim, da je kolega Depre zastavil vprašanje, zakaj natančno nameravamo eh, o, uporabljati to stavbo. Je tukaj kdo iz parlamenta, ki nam lahko kaj več pove o tem? Sendi pauze. Parlament hod pauze. Ne, parlament ima ravno odmor. Vielleicht kommen die später noch, dann greifen. Mogoče se nam bodo kasneje pridružili. Potem najem stavbe EuroOffice, trenutna stavba, se bo uporabljala do preselitve v novo stavbo gre za dodatnih največ šest mesecev, dokler ne, bo dokler ne bodo zaključena dela na, eh, v novi stavbi. Eh, mesto Luksemburg eh, sodeluje pri tem in zato daje tudi ustrezna zagotovila. Z... Cena najema je nesramno visoka. že 46 odstotna cena najemnine eh, je previsoka, ampak že prej smo plačevali eh, več kot polovico, eh, več kot je običajna cena. Zdi se, da je prišlo v pogajanjih do velikih težav. In zanima me, zakaj ravno 46 odstotkov, zakaj. Eh, nam te stavbe ne ponudijo ceneje, če tudi je to pod tržno ceno stavbe na trgu. E Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav nameravamo podaljšati najemno pogodbo eh, za staro stavbo Mercier in sicer eh, za štiri leta. tako bi uh, lahko še naprej nadaljevali z delom uh, v uh, stavbi Mersi Post. In ta stavba naj bi bila porušena, lasnik se je strinjal, da bo porušitev prestavil. 18 evrov znaša najemnina na kvadratni meter in to je eh, cena, ki je bila postavljena pred leti in ki več ne ustreza trenutnim razmeram na trgu. Zato je tukaj ta razlika med staro najemnino in prihodno najemnino. Eh, prihodna najemnina bo nekoliko pod eh, tržno ceno. No, razlika je letno 2,7 milijona, da bom povsem jasna. Ja, ja, seveda imate prav, ampak gre za zelo moderno stavbo, ki nima eh, nobene povezave za staro stavbo. Trenutno uporabljamo približno 30 kvadratnih metrov eh, na eh, zaposlenega, sedaj pa naj bi imeli 23 kvadratnih metrov in cena bo nekoliko nižja pravzaprav kot danes. Ja, o tem govorite o novi, s tem govorite o novi stavbi. Nova stavba bo stala 9,37 eh, milijona. Vendar pa bodo trenutni obratovalni stroški znašali 10,71. Tukaj gre za precejšno zvišane najemnine stare stavbe, eh, medtem ko bo novi projekt eh, ugodnejši. Moje vprašanje je, glede na to, da je to stara stavba, ali ni nobene možnosti da bi se z lasnikom pogovorili o dvigu cene za 2,7 milijona. To je kar precejšen znesek in to je stavba, ki jo bomo zgolj nekaj časa uporabljali v tem prehodnem obdobju. Nova stavba eh, pa bo kar zadeva površino manjša od trenutne stavbe, eh, raba bo učinkovitejša in ta pogodba se mi zdi izjemno pozitivna letna najmnina 6,9 milijona. Še zmeraj uh, je ta cena precej visoka, ampak uh, če uh, vam povem po pravici, mi gre Luksemburg že kar malo na živce, mogoče bi se morali pogovoriti z njimi o tem, kaj te cene so tukaj v Bruslu veliko ugodnejše. In če si ogledamo skupne stroške, bodo znašali 10,27 eh, milijona min. Novi projekt pa 9,37. To tudi ni ravno ugodno, je pa ugodnejše. Ali imate kakšno možnost, da znižate eh, ceno eh, najema stare stavbe še prav posebej glede na to, da bo najem eh, nove ugodnejši. Zakaj je prezahteval manj? No, kar zadeva nizko ceno najema stare stavbe, to je cena ki je bila določena pri podpisu prve najemne pogodbe. E, to je bilo pred 30-40 leti, torej cene so bile povsem drugačne. Sedaj pa uh, ta stavba propada, lahko jo še uporabljamo nekaj let brez težav, ampak uh, ta situacija je v nasprotju s poslovnim načrtom lasnika, kajti ta stavba je na območju, ker bodo vse ostale stavbe porušene in obnovljene. Torej, eh, z eh, namenom eh, ustreznega povračila stroškov preložitve te porušitve stavbe je bila zahtevana ta višja cena. Mersi je poste stavba, ki je stara dve, tri leta in eh, to stavbo bomo potem lahko uporabljali pod nižji ceni, kot je tržna cena. Torej ta razlika v ceni pa je nastala zaradi nadomestila, ki ga zahteva trenutni lastnik eh, stavbe, zato da bi predstavil preložitev porušitve stavbe. predlagala bi, da glasujemo v dveh delih. Prvi del je dodatna pogodba in drugi del je najem nove stavbe Mercy Post. Ali se strinjate? Da. Dobro. A ima kdo kakšne pomisleke glede te dodatne pogodbe? Ne? No, se nimamo ravno veliko možnosti. Kaj ti stroški preselitve v neko drugo stavbo bi povzročili še eh, večje zapravljanje. Čeprav je potrebno povedati, da eh, proračun, odbor za proračun meni, da je eh, povišanje stroškov za 46 odstotkov naenkrat preveliko povišanje. Torej, dobro, kdo za to glasuje? Aha, se upravičujem. Glasovali bomo jutri. Potem se vračamo k. Je parlament že tukaj? A, na tej strani. Dobar dan, parlament. Hallo, Mr. Power. I had uh, two questions. Dobar dan. Imam dve vprašanje v zvezi s hišo Žana Moneja. Prvo vprašanje je zastavil kolega Depre, ki želi videti, zakaj bomo pravzaprav uporabljali bazoš za uh, kakšne konference, kdo bo uh, pravzaprav tam zasedel in zakaj notarski stroški, stroški za notarja znašajo eno petino celotnega zneska. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Bazoš se uporablja predvsem za dve vrsti dejavnosti. Najprej za sprejem obiskovalcev, ki prihajajo v hišo Žan Monet, to je zgodovinska hiša, ki sprejme približno 10 tisoč obiskovalcev na leto. Poleg tega imajo tudi konferenčni center, ki omogoča uh, celo vrsto dogodkov Evropskega parlamenta, recimo poklicno izobraževanje. Vsi uh, novi uh, zaposleni v Evropskem parlamentu imajo uh, tam uvodno izobraževanje, ki traja tri dni. Poleg tega tam potekajo tudi specifične seje predsedstva, eh, generalnih direkcij in potem pa so tukaj še dejavnosti eh, generalnega direktorata za osebje. Torej, približno 40 dni se uporablja ta stavba na leto. V preostalih dneh pa se eh, konferenčni center uporablja za skupine obiskovalcev, ki jih sprejemajo v teh dvoranah, preden obiščejo uh, hišo Žana Moneja in tam uh, dobijo nekaj informacij. In to je moj odgovor na vprašanje o uporabi hiše in pa konferenčnega centra. Predsedstvo se je eh, pred nekaj časa odločilo tudi, da bodo tam vzpostavili Center Europe Experience. Notarski stroški pa so eh, stroški, ki so v skladu z eh, tovrstnimi stroški v Franciji. Gre za uknjižbo in seveda bomo zahtevali oprostitev davka oziroma oprostitev plačila notarskih eh, stroškov. Eh, plačali bomo zgolj notarja, ne pa eh, tudi davek, ki ga Evropski parlament običajno ne plačuje. Kurze Nachfrage, aber es bleibt bei 40.000 Euro. Torej 40.000 Euro. pri ceni 260 tisoč evrov. Nismo še dobili potrdila, ampak del teh sredstev nam bodo povrnili najbrž. Najlepša hvala. Potem pa se vračam k mnenjem. Gre za skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus in drugih skladih. Kolega Murešan je tukaj po nekaterih težavah eh, z prihodom. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Ja, res je, to je mnenje našega odbora eh, v zvezi z različnimi skladi in eh, mnenje, ki sem ga predložil izhaja iz načel, eh, o katerih so se dogovorili naši koordinatorji. Naše mnenje se osredotoča zgolj na proračunska vprašanja. Torej, vsi eh, ti skladi bodo predmet obravnave v odboru regi. Naš odbor se bo osredotočil zgolj na proračunske zadeve. To je bilo prvo, kar sem želel povedati. Drugič, eh, izhajal sem iz resolucije, ki smo jo skupaj sprejeli na plenarnem zasedanju marca in moje mnenje je eh, pravzaprav odraz tega, kar smo sprejeli v resoluciji o večletnem finančnem okviru marca. Torej, politične zahteve eh, sem preračunal v številke. In celotna ovojnica bi se morala zvišati z 330 milijonov evrov na 372 milijonov evrov. Predlagal sem tudi, da bi ohranili trenutno raven sofinanciranja in da bi zavrnili predlog komisije. To je nekaj, o čemer smo se dogovorili skupaj z eh, kolegi iz odbora regi. Še en predlog imam v eh, mnenju in sicer, da bi eh, spremenili sofinanciranje z 0,5 na 2 odstotne točke predvsem v skladu z uh, lansko razpravo o večletnem finančnem okviru. Tudi o tem smo se pogovarjali s kolegi iz odbora regije. Poleg tega vas sem predlagal, da bi povišali dodelitev sredstev za regionalno sodelovanje za 2,5 odstotne točke na 3 odstotne točke. To bi pomenilo, da bi lahko financirali več medregionalnih projektov, torej z 2,5 na 3 odstotne točke. In potem še en element, ki je bil vključen v uh, moje mnenje in to smo kot parlament zahtevali dolga leta in sicer, da uh, znesek uh, prevzema obveznosti uh, ostane uh, v uh, posebni ovojnici in da se ne vrne neposredno državam članicam. To je mnenje, ki ga parlament zagovarja že nekaj časa. In potem uh, je tukaj še pravilo M plus 2 eh, in sicer uh, sem predlagal izjemo od tega pravila v primeru uh, paznega sprejema programskih dokumentov, kot se je zgodilo leta 2013. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da bo prišlo do neuravnotežene absorpcije sredstev v večletnem finančnem okviru. v eh, posameznih letih eh, sedemletnega finančnega okvira. Nisem pa spremenil kriterijev za dodelitev sredstev ali pa eh, porazdelitev med različnimi kategorijami regij. Poleg tega pa tudi nisem spremenil splošnih določil uh, za kohezijski sklad, kajti, kot sem rekel, sem se oprl na to, kar so odločili koordinatorji. Nismo se ukvarjali tudi ne z nacionalnimi ovojnicami, torej z razdelitvijo eh, glede na države članice. Torej nisem uh, ničesar vzel, niti ničesar dal državam članicam. Torej, če povzamem, gre za prevod resolucije o večletnem finančnem okviru v številke pri čemer sem se oprl na zaključke koordinatorjev, predlagal, da obdržimo trenutno stopno sofinanciranja in da okrepimo dodelitev sredstev za uh, e, ozemelsko sodelovanje. Torej, dragi kolegi, mislim, da to mnenje ni kontroverzno in rok za vložitev predlogov sprememb je 3. oktober ob 12. uri in glasovati bi morali v odboru za proračun 5. novembra in uh, pričakujem. Ne pričakujem nobenih težav pri sprejetju tega mnenja, seveda pa bom z veseljem prisluhnil vašim mnenjem. Hvala lepa. Thank you very much, um, Siegfried. Hvala, Siegfried. Ne vidim poročevalca v senci skupine SD. Želi kdo drug kaj dodati? Ajder. Lahko rečem samo to, da bomo prav gotovo uložili nekaj predlogov sprememb, ampak kot je povedal poročevalec, v glavnem sledi temu, kar je bilo dogovorjeno v zvezi z eh, večetnim finančnim okvirom in zato se mi vse skupaj ne zdi sporno. Dobro, hvala lepa. Tako, um, kolega Albrehta še ni tukaj, eh, če ne želi na mesto njega sprejeti gospod Fernandez, potem bi se vrnila k eh, stavbam. Ne, pa se bomo vrnili k mnenju Jana Olbrihta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o kohezijskem skladu. Eh, stavba JMO2 v Luksemburgu, naj poročam o tem, kakšno je trupno stanje. Kot odbor za proračun smo zahtevali natančne informacije o dvigu stroškov, o spremembah in konkretno o tem, zakaj so bile sprejete te odločitve. Sedaj smo te dokumente dobili, UL je pripravila tudi dober, podroben pregled, ki ga tukaj ne bom podrobno opisovala. No, ampak eh, tam je zapisana vsaka podrobnost in vsaka sprememba. Um, junija 2019 pride na. Uh, prva faza, 2023. junija naj bi se končala druga faza, no sedaj je bilo vse skupaj pripravljeno na uh, februar Eh, in pa druga faza na februar 2024. Gre torej za podaljšek um, nekaj mesecev, zaradi tega, ker smo imeli nekaj težav z podizvajalci, morali smo sprejeti nove dogovore, potem imeli smo tudi probleme za komisarko Georgijovo in pa kasneje s komisarjem eh, Anzelbornom. To pomeni, da smo se morali odpovedati računskemu centru, ki bo sedaj uh, nameščen nekje druge. Mm, načrt je bilo temu prilagoditi, sedaj eh, se bo, sedaj bo v tej stavbi napoščen, nameščenih tudi več ljudi, eh, kar nam bo prihranilo nekaj denarja, no in morali bomo tudi videti, kaj bo za tem računskim centrom. No, atentati v Bruslju so pomenili, da je bilo treba opraviti varstni, varnostni pregled uradnih eh, zgradb, tudi JMO2. In zato smo v načrte morali vključiti tudi ukrepe za varnost, kajti nima smisla, da zgradimo zgradbo, ki jo je potem treba takoj prenoviti, zato da zagotovimo varnostnim eh, zahtevam. 17,1 milijon eh, več denarja je to zahtevalo zaradi prilagoditve gradnje, ki izhaja iz tako imenovanega Anzelbornovega načrta, to pomeni prilagoditve in pa več zaposlenih za namene varnosti. No, imeli bomo pa tudi nekaj dodatnih stroškov zaradi tega računskega centra. Eh, osnovno naj bi projekt stal 305 milijonov, sedaj eh, bomo morali za projekt odšteti približno 350 milijonov. Eh, no, o tem bomo glasovali jutri več kot šest. To zaposlenih bomo morali namestiti v tej zgradbi, ne da pri tem odštejemo varnostne stroške. Eh, no, ampak zdi se mi, da je bilo vse skupaj načrtovano na učinkovit način. Upam pa, da ne bo več eh, dodatnih zamud pri tem projektu. Imate kakšno pripombo k temu? Ne. No, sedaj se nam je pridružil kolega Olbricht. Jan, si poročevalec za Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Dajem ti besedo. Hvala, gospod predsedojoča. No, sedaj poteka delo usporedno z večletnim finančnim okvirom in pa tako imenovano do, uh, eh, uredbo o skupnih določbah. No, del tega je tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in pa kohezijski sklad. Komisija tukaj skuša spremeniti to politiko. In sicer želijo razširiti obseg ukrepov v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, ne samo za manj razvite države eh, oziroma regije, ampak tudi za bolj razvite regije. Spremeniti želijo statistiko in to je pomembno za nas, kaj ti predlagani sta bili dve metodi statistike. Najprej bi prvo utemeljili um, glede na BDP na glavo za regije NUC2, to je prisotno tudi v uredbi o splošnih določbah. No, drugi predlog pa bi temeljil na BNI na nacionalni ravni in na osnovi tega No, eh, to bi določili za eh, tematska polja. Do sedaj je to temeljilo um, na uh, eh, BND na glavo za NUC2, sedaj pa bi to uh, spremenili. Jaz bi predlagal, da ob tem spremenimo klasifikacijo, komisija predlaga, da bi uh, imeli še naprej manj razvite in pa bolj razvite regije. Drugi predlog pa je, da bi vse skupaj razdelili na tri skupine, ena, dve in tri, in to vse skupaj zaplete, nihče več ne razume, kaj se dogaja. Zato sem jaz predlagal, da bi tematska polja uporabili samo na dveh ravneh in vse skupaj bi uh, temeljilo na BNI uh, eh, za kohezijski sklad jaz predlagam, da bi ena kategorija bile kohezijske države in pa druga skupina bi bile nekohezijske države. Takšna klasifikacija je jasna. Tematsko pa bi, tematska polja pa bi določali na podlagi um, BNP. No, kar se tiče Evropskega sklada za, raz, raz, za regionalni razvoj, pa komisija tukaj predlaga pet novih PO in to je zelo sporen predlog. Tukaj gre za inovacije, za digitalizacijo in tako naprej. Ta, to bi bil prvi PO, drugi o, bi se nanašal na podnebne spremembe, tretji bi se nanašal na mobilnost in povezljivost. Potem imamo še lokalne ukrepe. No in oni so sedaj tukaj predlagali da bi imeli tematska polja in da bi pri tem uporabili prva dva PO, da bi se torej osredotočili na inovacije in na digitalizacijo ter raziskave v okviru kohezijske politike. PO2 pa bi se nanašal na podnebne spremembe. No, digitalizacija pa ni vključena v prednostne naloge, ko gre za tematska polja, kajti to bi naj spadalo pod povezljivost. Jaz bi predlagal, da digitalizacijo prenesemo v prvi PO. Če se nam prvi zdi pomemben, potem bi morali v to vključiti tudi digitalizacijo. Potem drugi element je pa mestna mobilnost, vse, kar je povezano z mestno mobilnostjo, metro in tako naprej. Tudi to ne spada med prednostne naloge ampak pod številko 3. Podnebje pa spada pod številko 2. Zato predlagam, da bi tudi mobilnost prenesli v 2. Torej, spremenili bi kriterije za tematsko uh, osredotočenost, imeli bi samo dva kriterija, kohezijske in nekohezijske države in pa digitalizacijo in pa uh, mobilnost bi prenesli v različne POE. Potem pa gre za vprašanje, za vprašanje koncentracije. Komisija predlaga, da bi imeli najbolj razvite države 85-odstotno koncentracijo. Prošnost je tukaj zelo omejena. Za nekohezijske države bi predlagal koncentracijo 50 odstotkov, za kohezijske države pa koncentracijo 30 odstotkov. Naj pojasnim na primeru Finske. BDP na glavo v okviru NUC 2 eh, pomeni, da je večina regij na finskem prehodnih regij. Če pa uporabimo uh, kriterije za celotno državo, pa spada Finska med najbolj razvite države. Se pravi, regije so prehodne, država pa je najbolj razvita. Če imate tematsko osredotočenost na Finskem, bo imela Finska najmanjšo možno prožnost, tudi če so njene regije prehodne. Ko uporabimo torej dve različni statistiki, dobimo dve različni sliki. Potem primer Francije. Večina francoskih regij bo sedaj prehodnih regij, ampak ko gre za BNP, je situacija spet drugačna. Tako da je takšna klasifikacija problematična, preveč zapletena. Jaz torej predlagam, da vse skupaj ponostavimo, da imamo samo dve skupini. Kohezijske in nekohezijske države, koncentracija bi bila 30 odstotkov. Eh, za nekokijske države pa bi bila koncentracija 50 odstotkov. In pa potem drugi predlog, v PO bi dodali eh, digitalizacijo, v PO1, pri PO2, kjer gre za trajnostni razvoj, za eh, podnebne spremembe, pa bi dodali še mestno mobilnost. In predlagal bi tudi to, da uporabimo dobre izkušnje iz področja ITI. Tukaj gre za dober primer javno-zasebnega sodelovanja. Takšno obliko sodelovanja bi morali okrepiti po mnenju Ekosoka in drugih organizacij. Mislimo, da bi morali to povečati iz 5 na 10 odstotkov. Ne gre za to, da bi na ta način dobili več sredstev, ampak da bi pravzaprav zaščitili to, kar že imamo. Ne gre za svež denar, ampak gre za enako količino sredstev, ampak vse skupaj bi nekako omejili. Mm, torej ne bi uporabili uh, eh, 5 odstotkov e RDF-a, ampak 10 odstotkov e RDF-a. To sem predlagal v mojem mnenju, ki ga bo sedaj obravnaval tudi odbor za regionalne zadeve. Hvala, Jan. Ajder je poročevalka v senci skupine SD, stalna poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča, jaz tukaj zastopam mojo skupino. Pozorno sem poslušala predloge gospoda Olbrihta, on je strokovnjak na tem področju in zato so njegovi predlogi zelo razumni. Ampak ne vidim povezave z proračunom. To se mi zdi glavni problem. To je razprava, ki bo potekala tudi v regiju. Regija je tukaj pristojen za ta predlog, torej treba je poenostaviti kategorije, treba je spremeniti tematska polja. Prav gotovo bo tukaj gospod Olbricht podal dobre predloge eh, kot eh, strokovnjak za to področje, ampak res ne vem, kaj ima vse skupaj upraviti za proračunom. Tega ne razumem. Hvala, Ajder. IKR, e er, gospod Kölmel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Janu Olbrihtu. Gre za zelo pomemben korak da skušamo postopke pa enostaviti, vse skupaj eh, razdeliti v, v kategorije, kajti na ta način prispevamo k preglednosti. Vedno znova nam očitajo, da državljani ne razumejo Evropske unije in eh, razlog za to je tudi zapletenost naših regulacij. Mi želimo vse skupaj dobro urediti, ampak potem vse skupaj pogosto postaja preveč nepregledno. No in ta poenostavitev se mi zdi korak v pravo smer, zato ta predlog podpiram. Hvala lepa, Jan, želiš še enkrat besedo? Hvala. Ja, tukaj gre za staro zgodbo. Kaj naj naredimo kot odbor za proračun, ko razpravljamo o konkretnih eh, sektorskih mnenjih? Ja, ko gre za proračun, pravzaprav ne moremo uh, odločati o proračunu, ne moremo odločati o znesku, ki je namenjen RDF-u. To bo rešeno v okviru večletnega finančnega okvira. Ne vem, ali bo regi predsta, predlagal večji ali manjši znesek. Na to bomo morali še počakati. To je prvi element. Drugi element. Kriteriji za uporabo evropskih sredstev bi morali biti zelo jasni z proračunskega vidika. Gre za vprašanje poenostavljanja, preglednosti. Torej, če govorim o statistiki in pa o prerasporeditvi denarja, je to prav gotovo nekaj, kar se tiče tudi odbora za proračun ti kriteriji bi morali biti jasni, pregledni, očitni in eh, tukaj lahko tudi kot odbor za proračun podamo svoje mnenje. Ne moremo se pa spuščati v podrobnosti. Naj vas spomnim na to, da imamo dogovor konference predsednikov. To je zelo pomembno. Konferenca predsednikov se je odločila, da ne moremo glasovati o nobeni uredbi v odborih, dokler ne bomo glasovali o večjem finančnem okviru na plenarnem zasedanju. Enako velja tudi za kohezijski sklad in pa za Evropski sklad za regionalni razvoj. Končna odločitev bo prišla šele po sprejemu večjega finančnega okvira torej ta končna odločitev bo pač neposredna posledica glasovanja o tem. Hvala, Jan. Želiš še kdo kaj dodati? Ne. Potem se zahvaljujem poročevalcu in ostalim kolegom in kolegicam. Tako vračamo se k nepremičninski politiki. Žerar Depri, uh, eh, še enkrat dajem besedo Janu. Torej, naše mnenje se navezuje na zakonodajno besedilo. Mi lahko spremenimo zakonodajno besedilo kot odbor za proračun. Je pa tukaj še nek politični element in sicer gre za uh, zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko za 46 odstotkov. Uh, Mi sprašujemo eh, komisijo in svet, kaj se je zgodilo, da smo znižali proračun za 46 odstotkov. In tukaj je bil odgovor komisije v odboru v regiji jasen, ker je bila ta številka prej umetno napihnjena iz političnih vzrokov. Zato mora, eh, zato mora odbor za proračun vedeti, da imamo sedaj nekaj, kar je nekako umetno napihnjeno in sedaj se bomo morali eh, vrniti na realno stanje. To je torej racionalna razlaga, zakaj smo znižali sredstva za 46 odstotkov? No, realno bo to pomenilo za države 11 do 12 odstotkov, ampak to je v zakonodajnem besedilu. To, o tem bo to končno odločeno v okviru večjednega finančnega okvira. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno pripombo? Je vse jasno? Ima kdo še kaj dodati, za dodati? Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 1. oktober ob 15. uri. Glasovali bomo 5. novembra. Eh, dragi Žerar, že prej sem te nagovorila. Glede na to, da nas je tako malo, smo že razpravljali o nepremičninski politiki, ampak ker si poročevalec v senci, eh, ti lahko da možnost, da zastaviš kakšno vprašanje. Razpravljali smo o eh, stavbi v Bazošu. Vem, da si ti spraševal o tem, zakaj bomo uporabili to stavbo, kakšni dogodki bodo tam potekali potekali. Vem, da je parlament na to že enkrat odgovarjal, ampak če želiš še enkrat dobiti odgovor, potem lahko vse skupaj seveda ponovimo. Hvala, gospa predsedujoča. Kar se tiče stavbe v Bazošu, nimam komentarjev glede hiše Žona Moneja. Mislim pa, da je zemlišče v Bazošu drago, glede na to, eh, kje se Bazoš. Eh, nahaja, ne vem, če je to ravno v centru Pariza. Zdi se mi, da je kvadratni meter precej drag. Če eh, ima kdo kaj denarja na strani, predlagam, da ga investirate v bazoš, ker se očitno to splača. Ja, mislim, da cena na kvadratni meter, eh, kot je na voljo v Bazošu, ni na voljo ne v Bruslju, kaj šele v Parizu ali pa v Londonu. No, eh, potem razpravljali smo tudi o Euro-Office v Luksemburgu. Imaš kakšno vprašanje v zvezi s tem? Potem razpravljali smo tudi o JMO2 v Luksemburgu. Eh, tako da sedaj bi obravnavali še ESMO. ESMA je trenutno v eh, Parizu v drugem, tretjem in četrtem nadstropju zgradbe Edis Grunel. Eh, vse skupaj smo morali nekoliko preurediti. Predvidenih je 270 eh, sodelavcev, zaposlenih. na voljo imajo 6400. Um, 84 kvadratnih metrov za pisarne, pa tudi za druge prostore, uh, za dogodke, za konference in tako naprej. Imajo tudi prostore za arhive. 23 kvadratnih metrov na osebo znaša površina. 160 milijonov evrov znaša letni strošek za to zgradbo, to pomeni sedemsto petindevetdeset cela dvainsedemdeset eh, letno na kvadratni meter. Ja, seveda, da je bil Pariz od eh, nekdaj poceni, nekoliko se šalim. Sedaj potrebujemo nekaj več površin za ESMO, zato bi naj dobili še nekaj drugih eh, nadstropij v zgradbi e-box v eh, ulici Van Gogh v Parizu. Trenutno to stavbo preurejajo, izhaja iz leta 1974 pogodba bi bila omejena na 9 let. 1. oktober 2019 bi bil prvi dan začetka veljave pogodbe. Možno je to pogodbo tudi podaljšati. Pravzaprav je možno da to prilagodimo tudi možnim zamudam, ampak sedaj šest mesecev pred koncem del uh, izvajalec ne predvideva zamud. Uh, po šestih uh, letih lahko pogodbo odpovemo. Se, um, kazen za predčasno odpoved najemne pogodbe pa bi bila najmnina za 7,5 mesece. No, eh, to bi bil približno 4,5 milijona. Upamo, da se to ne bo zgodilo, ampak eh, vseeno moramo to možnost predvideti. 9200 kvadratnih metrov imamo v 17. 17 na stropi ima ta skradba. Mm, tisoč osemsto triinpetdeset kvadratnih metrov je namenjenih za konferenčne sobe. Te ESMA potrebuje, kajti pogoste so konference z uh, zavarovalnicami in tako naprej. Predvidenih je tudi nekaj parkirnih prostorov. Leta 2022 bi morali imeti v stavbi 703 zaposlene, no sedaj smo pri 275, zato se mi zdi 703 nekoliko visoka številka, ko gre za število zaposlenih. Mislim, da tukaj eh, šlo za tiskarsko napako. Ja, maksimalno število zaposlenih bi bilo nekje okrog 450, eh, eh, oprostite, 450 do 500 zaposlenih. Ja, potem gre tukaj verjetno za tiskarskega škrata. Letna najmnina 4,93 na leto. Eh, prilagoditvena dela bodo znašala 5,4 milijone evrov, no ampak verjetno bomo zato dobili nekaj popusta pri najmnini. 603 eh, tisoč bi znašali stroški najema za 9 let. 5,927 eh, celotni stroški tudi zato, ker moramo namestiti več osebja na obstoječih površinah in v primerjavi za staro stavbo. Gre tukaj za 800 tisoč evrov več stroškov. To se mi zdi razumen strošek. Um, Esma je iz tri, od 43 zaposlenih izbrala 22 zaposlenih, ki so izpolnili kriterije. Uh, skratka, ESMA si je prizadevala za to, da bi bila kar se da učinkovita pri ureditvi te nove zgradbe in mislim, da smo za Pariz dobili najboljšo možno ureditev. Ali ima kdo iz SD kakšno pripombo k temu? Ne, Žerard, ne, Žerard v imenu Alde? Eh, ne, ne v imenu eh, skupine Alde, ampak tako osebno mislim, da obstaja dobra novica v tem doseju. Dodatna kvadratura, ki bo najeta, pomeni, da bo več eh, parkirnih mest za kolesa kot za avtomobile. Mislim, da je bilo treba to izpostaviti. Hvala, gospa predsedujoča. Mikrofon. Ich empfehle jedem einmal in Paris zu versuchen, Auto zu Ja, vsakemu svetujem, naj skuša voziti v Parizu. Če nisi navajen v Parizu voziti avto, potem je to podobno traumatično, kot če voziš v Rimu. No, ima kdo še kakšno vprašanje v zvezi z ESMO? Ne, potem bomo glasovali jutri. hvala za to odlično delo. Sedaj pa še eh, predhodne informacije o delegaciji Evropske unije v Bakuju, Azerbajdžanu. 2900 eh, kvadratnih metrov v 11. nadstropju, 12. nadstropne stavbe v Bakuju bi naj najeli letna najemnina, vključno z parkirišči 880 tisoč evrov. RD trenutno preverja to ponudbo, zgradba se nahaja na zelo dobri lokaciji in je v dobrem stanju. Ponuja tudi možnost eh, podnajema, eh, tako da je zanimanje zelo veliko. In pa potem še predhodna informacija komisije. in sicer gre za um, gre za LOA 130, gre za šest stavb eh, v lasti komisije. Komisija naj bi od leta 2025 v dveh fazah renovirala te stavbe stavbe so ob koncu življenjske dobe in potrebujejo temeljito prenovo, delno bi jih celo podrli. Loa 86, Loa 102, Loa 130, J99, dela bi naj bila dokončena do leta 2025 v fazi 2, J79, SPA 3. 3 loa, 78 loa, 72, to bi naj bilo dokončano do leta 2030. Vse skupaj bo potekalo v sodelovanju z belgijsko vlado in pa uh, vlado mesto, mesta Brusel. Uh, eh, potekal je tudi arhitekturni razpis za loa 130, izgradili bi dve dodatni stolpnici uh, in prenovili bi stavbo, s tem bi se skupaj boljše integrirali v mestno sliko. No, uh, še nekaj informacij o LOA 82. 475 kvadratnih metrov površine, 58 parkirnih mest, trenutno je to uh, oddano različnim strankam, ampak te pogodbe se da bodo iztekle do konca leta 2027. Ima kdo še kakšno vprašanje v zvezi s tem, SD, ALDE, IKR? E Zdi se mi, da ni pod vprašanjem. Glasovali bomo jutri ob eh, četrti uri. Torej gre za nepremičninski dosje. Takrat bomo glasovali o vseh teh dosjejih. Če ima kdo še kakšno vprašanje, potem lahko stopi v stik z menoj ali pa z drugimi odraženimi stranmi. Potem Jutri ob 10.30 minut bomo imeli uh, skupno zasedanje z odborom za ekonomsko-monetarne zadeve. Ob, uh, petih bodo zasedali koordinatori, ki bodo razpravljali o proračunu za leto 2019. Ima kdo kakšno? pripombo, ne, potem se vsem skupaj lepo zahvaljujem. Še.